Torej, najprej besedila, ki so bila sprejeta včeraj in pa zapisniki iz včerajšnjih sestankov. Kakšna pripomba na to? Ne. V redu. Torej smo potrdili zapisnike.